Govornica je baronis Latford, ki ima na razpolago pet minut. Izvolite, beseda je vaša. Hvala. Priznavam ti dve vprašanje. Oziroma, priznavam, da sta te dve vprašanje bili sedaj, da, da smo dogodki jih prehiteli. Ampak, kljub temu pa je vprašanje procesnih pravic še vedno aktualno in tudi kaže se nujno za ta program. Stalno sprejemamo pritožbe v našem parlamentu v zadnjih desetih letih, da procesnih pravic ne upoštevamo dovolj in da se ne pospešujejo postopki pri teh preiskovalnih in kazenskih zadevah. Tisti, ki zavračajo načeloma evropski nalog za um, prijetje, so predstavniki mafije in pa terorizma. Dobiti moramo evropski nalog za prijetje plus in s tem bomo zagotovili varnost procesnih pravic. No, nekateri si želijo pa le okrnjen evropski nalog za prijetje. No, v nekaterih primerjih je ta nalog vodil tudi do zanikanja pravic, kajti tukaj ni bilo medsebojnega zaupanja. Obstaja tudi primer nekoga, ki je bil šest mesecev v priporu in čakal na postopek in to neopravičeno. In v tem primeru je bil nalog za prijetje zlorabljen. Pred leti smo se vsi strinjali, da mora nekdo, ki čaka na sojenje v neki drugi državi, biti v stanju, da se mu zagotovi da preprečevanje zlorabe pravosodja. Imeli smo tudi predlog o zvezi z procesnimi pravicami, Ampak tukaj nismo dobili dobrega pristopa. Veseli me, da je švedsko predsedstvo ponovno se zauzelo za to temo, ampak to je le korak v, posto v dolgem postopku. Moramo pa videti, da je kozarec na pol poln in biti optimistični. Obžalujem, da svet zaenkrat obljublja le, da bo zagotovil nadaljevanje teh postopkov. sodnike naj bi, sodnike naj bi priznavali sodbe tujih sodiščne, da bi preučili dejstva. Če pa ne bomo zagotovili minimalnih zagotovil, potem ne bomo mogli tega ugrediti. Ne gre le za posameznike, ki tukaj ni, ne dobijo vseh svojih pravic. Uh, Težave imajo tudi v sodstvu. Zagotavljanje človekovih pravic tudi pri nalogu za prijetje mora biti izredno, tudi če komisija tega noče. S pomočjo liberalnih demokratov smo rekli, da to, da je sodišče zadovoljno, ni kršitev mednarodne konvencije o človekovih pravicah. države tukaj ne vidijo obvez, ustreznih obvez. In tukaj nimamo ustreznih izkušenj in nespoštovanja. Vedno znova vidimo na podlagi tudi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, da stvari niso take, kot bi morale biti. In poskrbeti moramo za to, da države članice tudi upoštevajo sklepe in odločbe sodišča. Dobro je, da tukaj napredujemo in da zagotavljamo procesne pravice in jih tudi nadzorujemo. Države članice tega ne smejo spodkopavati, hkrati pa govoriti o dodani vrednosti, ko gre za praktično uresničevanje. Komisija in svet sta rekli, da mora tukaj veljati visok standard pri človekovih pravicah. Tu gre tudi za tolmačenje in prevajanje. Preteklega oktobra je bilo to že omenjeno in ta del tukaj ni tako povdarjen in bi potreboval izboljšave. Prvi ukrep kaže, da se tem standardom ne sledi. Mislim, da moramo biti ambiciozni in moramo podati tukaj nek precedenčni primer, zato da bomo tudi to plat v prihodnosti bolj povdarili. Gre tudi za pravico do komunikacije s pristojnimi. Um, ustanovami v razumljivem jeziku. Rada bi slišala neko zagotovilo sveta in komisije, da bomo tukaj res napredovali tako, kot je treba, zato da bomo prejeli te pravice. Hvala. Hvala, sedaj pa za svet, gospod Lopez Garido. Beseda je vaša. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Bien, yo agradezco que... Esta... Uh, hvala vam za to da je gospa Latford predložila to vprašanje. E, tudi gospa Antonesko, gospa Ramiro Lopez in gospa Hautana so pri tem sodelovali. Tu imamo opraviti za pomembnim vprašanjem, kako zagotoviti procesne pravice v kazenskih postopkih. E, v tem kontekstu želim povedati, da se nam ta tema zdi enako pomembna kot vam. In prav tako se strinjamo z vami, da je to potrebno harmonizirati v okviru Evropske unije. V svojem vprašanju eh, ste podarili dejstvo, da je švedsko predsedstvo na tem področju doseglo bistven napredek. Posrečilo se je doseči v svetu splošno orientacijo na eh, temo procesnih pravic, pravic do tolmačenja in prevajanja. In sprejet je bil tudi eh, nekakšen časovni načrt, kot ste podarili tudi sami, glede enotne implementacije teh procesnih pravic. To so procesne pravice in tudi dolžnosti v okviru nekega kazenskega postopka, da se zagotovi pravna pomoč eh, tudi z ozirom na družinske člane, konzulate. Prav tako je govora tudi o posebnih eh, garancijah v povezavi z eh, ranljivimi osumljenci oziroma obdolženci. Zato je pomembno, da ste predložili to pomembno vprašanje, eh, kajti s tem ste opozorili na strinjanje eh, z Evropskim parlamentom, na to, da želimo vsi skupaj delati v, v, te, v tej smeri. Mi vsi se bomo tu angažirali. Mi kot špansko predsedstvo bomo v sodelovanju z parlamentom poskušali doseči napredek. Inicijativa je pomembna in kot že rečeno, to želimo realizirati v tesnem sodelovanju z vami, z Evropskim parlamentom, tudi v sodelovanju seveda s komisijo, eh, ki bo povzela eh, potrebne inicijative. Zelo smo odprti za to, da se stvari začnejo čim prej odvijati. Svet, Evropski parlament skupaj z komisijo bomo torej eh, želeli doseči napredek. Marca načrtujemo seminar v Madridu eh, skupaj eh, z Evropsko so, odvetniško akademijo v Trieru, prav na to temo procesne pravice v kazenskih postopkih. Kot vidite, gospa Latfot, dejansko intenzivno delamo na tem. Eh, lahko vas eh, pomirim eh, s tem, ko vam povem, da želimo to vprašanje čim prej urediti, ga rešiti, eh, vsaj ga začeti obdelovati, tako da komisija lahko pravi ustrezne korake. Hvala. Sedaj pa v imenu komisije gospod Baro. Lutfort, merci de cette question. Eh, hvala, eh, gospa eh, Lathfot, za to vprašanje. A ah, ces garanties procédurales. Vemo, kako pomembno je to področje. Sam sem njemu vedno pripisoval velik pomen. Komisija se pravzaprav že leta dolgo zauzema za to, da bi dosegli nek minimalni okvir za obrambo in da bi ti minimalni standardi bili uporabljeni v vseh eh, postopkih v Evropi. In eh, zato je potrebno um, pravosodno sodelovanje in potrebno je tudi vzajemno zaupanje med državami članicami. Eh, zato delamo na tem, da pripravimo zakonodajo skupnosti na tem področju. Eh, zahvaljujoč švedskemu predsedstvu smo 31. novembra 2009 lahko sprejeli terminski načrt. To je zelo pomemben korak pri oblikovanju prava skupnosti, pri postavljanju minimalnih standardov v okviru tega prava skupnosti. In države članice so se lahko dogovorile tudi za področje uporabe tega pravila in um, prav tako je bila izražena želja po testnem sodelovanju z Evropskim parlamentom. Eh, gospod eh, minister Lopez Garido je eh, pravkar povdaril, da se te želji pridružuje tudi špansko predsedstvo. Potrebno je sprejeti te prve ukrepe, Eh, ki nam bodo zagotovili eh, paleto minimalnih pravil. In zdelo se nam je dobro, da tu delamo eh, po posameznih korakih in ta pristop je zasnovan tako, da bomo ustrezno dosegli tudi zastavljeni cilj. Pristop step by step, korak za korakom. Eh, ne pomeni samo, da je treba temeljito preskutirati ta pravila, ampak eh, da je treba eh, stvari tudi ustrizno pregledati, preveriti. Besedilo mora biti ustrezno zasnovano tako, da ne bi prihajalo do neskončnih razprav. Prepričan sem, da bo nova komisija čimpreje povzela delo na tem področju in pripravila vse zakonodajne predloge, ki so predvideni za to, da bi eh, ta pravila lahko čimpreje sprejeli. Kar zadeva pravico do tolmačenja in prevajanja, kar je tudi edni smet predeljnih ukrepov, je komisija upoštevala pobudo velikega števila držav članic. Ta pobuda temelji na predlogu komisije iz julija 2009 in eh, izhaja tudi iz razprav v drugi polovici leta 2009. Eh, pobuda držav članic ni sto odstotno usklajena za konvencijo o človekovih pravicah. Različica komisije ki določen obveznosti predpostavlja kot obvezni sestavni del, ni bila tako sprejeta tudi strani držav članic. In poleg tega nekdani predlog komisije eh, predvideva tudi eh, obsežnejšo pravico do prevajanja. Seveda bo sta tu sodelovala svet in parlament in morda bi lahko eh, oblikovali še bolj ambiciozno besedilo. In to je tudi potrebno, če želimo ustvariti ustrezne pravne okvire v Evropski uniji. Nabedeli bomo na tem, da to besedilo upošteva tudi norme, ki izhajajo iz eh, Evropske konvencije o eh, človekovih pravicah in iz sodne prakse Evropskega eh, sodišča oziroma sodišča v Štrasburgu. To, kar zadeva parlament, seveda močno verjamemo v to sodelovanje. Eh, in tudi špansko predsedstvo bo to storilo vse, kar bo njegove moči. Hvala, komisija. Gospa Antonijsko, za dve minuti. Hvala, predsednik. Čeprav smo dosegli napredek, kar se tiče medsebojnega priznavanja sodnih odločb, pa nismo kaj dosti napredovali kar se tiče pravic obdolženih. Pomankanje uravnoteženosti pravic med pravicami teh oseb in pa možnosti, ki jih ima tožilstvo, lahko ogroži to vrstne procesne pravice. Zato je pobuda švedskega predsedstva, da uveljavi to časovnico, zelo pomemben korak. Kar se tiče pravic do prevoda in eh, tolmačenja, je Lizbonska pogodba postavila na okvir. Predlog je bilo treba pretvoriti v predlog direktive, zato da smo sploh lahko še naprej obravnavali to, ta dosje. Skrbela nas je prihodnost te teme in zato smo se tudi odločili, da naslovimo to vprašanje komisiji in svetu. 13 držav članic, med njimi tudi Romunija, je podala legislativno pobudo svetu in komisiji. In verjamemo, da bomo lahko izboljšali to besedilo, tako kar se tiče področja veljavnosti, kot pa tudi jamstva v zvezi s procesnimi pravicami in pa pravice do tolmačenja in prevajanja. Kar se tiče drugih določb v zvezi s to časovnico, če govorimo torej pravice do dostopa do obrambe in pravice ranljivih ljudi, pravice do informacij, pravice do obveščanja o pravicah, ki jih ima nekdo. Moramo začeti s tem čim prej. Razlika med državami članicami nas eh, poziva k hitremu ukrepanju na tem področju. Hvala lepa, gospa Romero Lopez, dve minuti quería saludar a la presidencia española. Hvala lepa. Pozdravljam vas kot predstavnika španskega predsedstva in bi rada povdarila, da gre za prvo pobudo na temo postopkovne pravice. O tem smo razpravljali že med švedskim predsedstvom. to je pomembno za nas v parlamentu in prvo razpravo o tem smo že imeli, zato je to vprašanje še vedno zelo pomembno, saj je tudi tema zelo pomembna. Seveda lahko tukaj dosežemo izboljšave in upam, da nam bo dialog prinesel napredek. Gospod Baro je že to povedal v imenu komisije in tudi vi v imenu sveta. Ampak, seveda, potrebujemo dolgo sapo, parlament in komisija. Delno delata tudi ob proti uporu posameznih držav članic. Švedski je uspelo določiti časovnico za izboljšanje procesnih pravic. Ampak situacija se je spremenila, odkar je bila sprejeta Lizbonska pogodba, kaj ti sedaj odloča tudi parlament. Svet in parlament se lahko tukaj zadeve lotita z drugega zornega kota pri izboljšavi procesnih pravic v kazenskih zadevah. Lahko bi tudi naredili nek paket in vključili še pravico do informacij, do pravne pomoči, do tolmačenja in prevajanja. Lahko pa pride do težav. Kljub temu moramo skušati napredovati čim hitreje, saj v boju proti terorizmu so bile prikrajšane določene eh, pravice, ampak moramo pa zaupati na pravice, ki jih imamo, na vrednote, ki jih imamo v Evropski uniji. Hvala, gospod Vocen, dve minuti. Ta hiša je 6. septembra 2001 podprla predlog o um, Evropskem nalogu za prijetje in eh, ta predlog bi bil danes še vedno v predalu zaprašen, če se ne bi zgodil 11. september. Gospod Bin Laden je omogočil ta uh, ukrep. Ta hiša je takrat ustrajala, da potrebujemo neka minimalna procesna jamstva v kazenskih zadevah. Komisija je podala svoje predloge leta 2002 in eh, je zelo hitro ukrepala. Zakaj je to do sedaj obtičalo na svetu? Zakaj komisija ne pospeši zadev za to, da bi podprli vse predloge skupno, ne pa vsakega posebej? Evropske naloge za um, prijetje je zelo, zelo pospešil določene postopke in zbližal posamezne organe in povečal njihove kontakte. In države članice tako tudi predajajo svoje um, državljane. Evropski nalog za prijetve pa temeli na medsebojnem zaupanju in preveč, preveč primerov je, ko naši državljani dvomijo o tem zaupanju. Trenutno sta dva državljana iz Mačarske priprta in čakata na sojenje. Čeprav je bilo že pred enim letom zaprošeno za njihovo izročitev, še vedno ne veste, kdaj bo njihovo sojenje. En je izgubil službo in je tako njegova družina glavno, glavni vir dohodka. In uh, oba ne moreta biti v družbi svojih ljubljenih. Uh, morda sta oba nedolžna in nista kriva za zločine, za katere sta obdolžena. In uh, takšni primeri pa dajajo, mečejo slabo luč na medsebojno pomoč uh, in sodelovanje v pravnih zadevah in v kazenskih zadevah. Torej, vprašanje je utemeljeno. Evropa mora ukrepati takoj. Hvala. Hotel sem vas ravno imenovati boter uh, naloga za prijetje. Gospod Hautala, za tri minute imate besedo. as he was waving it. Do you accept it? Yes, you do. Lord Dartmouth, 30 seconds. Uh, mentioned Bin Laden and 9-11 as... Gospod Watson je rekel, da je bil Bin Laden in pa 11. september nekak um, izgovor za to, da smo res potrdili nalog za zaprtje. Ali torej mislite, da bi morali ta inštrument uporabiti samo proti teroristom in morilcem in v primerih resnih uh, zločinov? predsednik, dovolite, nisem rekel, da je bin Laden nam utemeljil, da to potrdimo, ampak je samo pospešil postopek, kajti ta nalog je bil namenjen za pokritje vseh resnih zločinov. In tisti, ki se zoprstavljajo zakonu, tisti morajo biti tudi ustrezno kaznovani, Oprostite, gospod, mislili sem, da mahate v barvi svoje nekdanje stranke. Naslednji pa gospod Vojčakovski za eno minuto. Izvolite. I'm sorry, forgive me. Pevjen mladi Polak zostal skazani v Veliki Britaniji na kare sorry, doživotnje. Hvala, rad bi. Oprostite, gospod Hautala ima besedo. Gospa Hautala, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Watson, gospod Watson ima prav, ko pravi, da je Evropski parlament zahteval, da so Evropski nalog za prijetre, eh, da vključuje kriterije za minimalne standarde za kazenske postopke. V številnih državah članicah so problemi, ko Evropski nalog za prijetje temelji na pesku. Pred, izhajamo iz tega, da da zaupamo pravosodnim sistemom drugih držav. Upošteva se človekove pravice in poštene sojanje v vseh državah članicah in v to zaupamo. Kot so povedali kolegi, tudi tukaj pa lahko pove marsikatero zgodbo o tem, kako se to ne dogaja in kako nujno je, da komisija ukrepa. Kot je povedal tudi kolega, potrebujemo en integralni sistem, ki zajema minimalne standardne v procesih v kazenskih zadevah. Evropski parlament ima zakonodajno moč sedaj skupaj z svetom in zelo lepo je bilo slišati od komisije o tem, kako zaupa v naše sodelovanje. Torej parlament in komisija morata sodelovati za to, da bo ta zadeva napredovala in moramo tudi premagati upor držav članic. Lahko vam res pripovedujem zgodbe, kjer se ne upoštuje, ne spoštuje zakon, čeprav se je uporabilo nalog za prijetje. Na Finskem je zaprt čečenski par, ki je prišel iz Litve, kjer sta leta in leta vodila Eh, sirotišnico za sirote čečenske vojne. Naenkrat pa je varnostna policija v Čečeniji se umešala v njune dejavnosti, čež da naj bi prihajalo do nasilja v družini. Ta par je sedaj na Finskem in eh, tam sta prosila za azil. Litva pa prosi za predajo. To bomo obravnavali naslednji ponedeljek. Kako naj ravnamo v takšni situaciji? Kaj ti Finska mora zaupati in mora verjeti, da se bo temu paru v Litvi pošteno sodilo? Imamo pa zelo močne dokaze, da se to doslej ni zgodilo. In veliko vsakodnevnih primerov je o tem, kako je nalog za prijetje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 v Britaniji za um, posilstvo obtožen na doživljensko zaporno kazen. Mislim, da ta postopek ni ustrezal polskim standardom in sedaj služi to kazen na polskem, čeprav po našem pravosodnem sistemu to vrstne kazni sploh nimamo predvidene za posilstvo, kajti za posilstvo imamo predvideno le do 12 let zapora. Imamo torej osebo v polskem zaporu, ki je bila obsojena v nasprotju z polskim zako, zako, polsko zakonodajo. Ta primer torej kaže na potrebo po nekih skupnih standardov pri samih postopkih in pri izvajanju kazni, kajti vedno večkrat se dogaja, da se spopadamo s tem, da je eh, sodba izdana v eni državi, uresničuje se pa v drugi, zato podpira to direktivo. Hvala. Hvala, gospod Tavares. Minuta. Hvala, gospod predsednik. Evropska unija napreduje na podlagi dveh omejitev na dveh temeljev, na eni strani države članice, na drugi strani pa državljani, ki so predstavljeni v našem višji hiši. Ampak države članice pogosto rešijo svoje probleme in njihovi pravosodni sistemi delujejo, ampak pozabijo se spopasti tudi z drugimi, posta, pozabijo tudi vzpostaviti neko zaupanje z državljani. In to je eden od teh primerov, kjer je evropski nalog za prijetje stvari naredil boljše in bolj učinkovite druge pravice, kot je pravica do prevajanja in tolmačenja in vesel sem, da z pravnico uh, Latford delam na tej temi. Torej, tukaj bodo državljani čutili neko zaupanje, ko bodo v stiku z pravosodjem v državah članicah. In zato z veseljem prosimo komisijo in svet, da uporabijo postopek soodločanja, da vključijo tudi druge pravice čim hitreje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Datmauf, dve minuti. Hvala. Kot je bilo omejeno, sta dva državljana, Michael Turner in Jason McCormick, zaprta na Mačarskem. Zaprta sta že od 3. novembra in eh, čakata na sojenje. Pravzaprav še ni datuma sojenja. Pogoji za spora so nespremljivi, ločena sta in nimata stika z drug z drugim. Delite si majhno celico s tremi drugimi zaporniki in sta prepuščena samih semu. Dovoljeno ima je tri telefonski klici in en na tuš, tuširanje na teden in dovoljena ima je en obisk iz družine na mesec. Na kratko rečeno, izolirana sta. Jezikovna um, ovira je še poslabša izolacija nista morilca, nista terorista, zaprta sta samo zato, ker obstaja Evropski nalog za prijetje. Evropski nalog za prijetje je odplaknil jamstva proti aretacijam, ki smo jih tudi uvedli pri nas v zadnjih stoletjih. ali naj kraja identitete, kar se je zgodilo Jasonu in Michaelu, pomeni, da se to lahko zgodi kateremu koli britanskemu državljanu, kadarkoli. Vse naše stranke, tri stranke so glasovali za ta uh, nalog za prijetje. Obtožujem te stranke zato ker so podprle nalog za prijetje, kajti zaradi tega so vsi Britanci ogroženi, da jih bodo naključno zaprli. Hvala. Hvala, gospa Morvaj, minuto in pol. Hvala lepa, predsednik. Kot mačarska državljanka in kot odvetnica, ki je um, specializirana za kazanske zadeve, se sramujem, da se danes tukaj omenja primere na mačarskem in to sta omenjala dva poslanca iz dveh političnih skupin. Žal moram reči, da se strinjam z vami, da vem, kakšna je izkušnja v moji državi in zato vas prosim, da vse tiste, ki ste tako dolgo po konci in ostajate pri tej razpravi, da v primeru tujih državljanov, ki, imajo, ki so doživeli tako hude kršitve postopkovnih pravic na mačarskem, da to upoštevate tudi v primeru Mačarov druge. Devet mačarskih državljanov je v priporu zadnjih devet mesecev, ki so predmet pritiskov in ki so obdolženi terorističnih dejanj in dokazov za to pa ni. mađarski oblasti ne morejo predložiti nikakršnih dokazov, a tudi ti državljani ne morejo vzpostaviti stika z družino ali z javnostjo. Zato predlagam, da združimo moči in naredimo nekaj, da normaliziramo situacijo tako na mađarskem kot druge, da preprečimo to vrstno zlorabo pravic v odsotnosti določenih jam, eh, postopkovnih jamstov in to moramo stvariti tudi v, na mačarskem. Hvala. Gospod Koeljo, ena minuta. Hvala lepa. Prosim, ne razumite me napačno. Prvo vprašanje bi namenil gospodu Baroju, kajti ne vem, če bomo imeli priložnost, če kdaj z njim govoriti pred novo preden nova komisija prevzame mandat. Zato prosim gospoda komisarja, oziroma se mu zahvaljujem za, njegovo, za vas njegov trud, ki ga ima na podlagi svojega dela. Rad bi tudi povedal, da se strinjam s tistim, ki pravijo, da gre za zelo pomembno temo ne želimo graditi samo Evrope varnosti, ampak želimo graditi tudi Evropo pravičnosti, kar pomeni, da vsakršna pobuda, ki se navezuje na postopkovne pravice, je bistvenega pomena. Moramo podozeti korake, da podpremo žrtve in da izkažemo spoštovanje do pravic tistih državljanov, ki so se znajdli v sodnem sistemu. To je jasno sporočilo in imam dva jasna poziva. Eden je za svet v zvezi z nečem, kar je rekel že gospod Watson in to je povedal bolje, kot bi jaz lahko. Kaj ti nima veze, da se osem let že ukvarjamo z temi zadevami in se ukvarjamo le z nekaterimi pravicami. Moramo biti bolj obširni in hitrejši. To je torej naloga za komisijo in za svet. Gospodu Baroju, vas pa bi pozval, da tudi povečate osveščenost pri prihodnjem komisarju, ali, ki naj se posveti vsem pravicam in ne le pravicam do um, tolmačene prevajanja. Hvala. Gospa Benova. Hvala lepa, drage predsednik, kolegice in kolegi, postopkovne pravice v kazanskih zadevah, to je ena od nosilnih tem na področju varnosti prava in notranjih zadev. Skupina za temeljne pravice je bila določena oziroma skupina temeljnih pravic je bila tukaj določena, predvsem tudi pravica do um, pravne pomoči, do prevajan, prevodov, prevajanja in tolmačenja in tako naprej. Naloga Evropske unije je v tem, da zagotovimo pravic oziroma spoštovanje čim več pravic, predvsem kar se tiče tudi pravic konvencije o človekovih pravicah. Postopkovne pravice v kazanskih zadevah morajo omogočiti in zagotoviti pravice vseh udeležencem v postopku, bodi si žrtvam, oškodovancem ali pa um, storilcem. Pri tem je treba upoštevati tudi demokratične odločitve za to, da se bo um, pri tem tudi um, upoštevalo namen, primemno pa je tudi um, resocializacija in pa izobraževanje. Hvala. Hvala lepa, se pravi pa gospod, sedaj pa gospod Beten. Hvala lepa, gospod predsednik pozivamo svet naj nadaljuje pri svojem delu za, pri izboljšanju procesnih pravic v kazanskih zadevah. Nalog za priprtje je omogočil tudi nepravično izvajanje določenih postopkov. In tu gre tudi za uničevanje življenj ljudi. Uh, Primer iz Britanije je tak, da je v nebo kričoč. Izročitev je sedaj le še birokratični postopek. Nek naš državljan je bil šest mesecev v nekem zaporu brez kakršnega koli sojenja ali česar, kakšne koli informacije. Politična ciničnost je res taka, da nam jemle sapo sedaj v Londonu jočejo krokodilje solze nad, eh, podob, nad takimi postopki. Skupni postopki spodkopavajo pravni standard Evrope in ga ne izboljšujejo. Če bi imeli standarde, kot so, ki bi to zagotavljali in pa če bi upoštevali tudi tisto, kar je v magma karti določeno, potem bi bilo to nekaj, kar bi bilo bolje. Gospod Papa Nikola v postopku pritegnite pozornost predsednika. Ena minuta. Hvala lepa. Bistvenega pomena je, da skušamo ustvariti nek okvir referenčni okvir za postopkovne pravice v kazenskih zadevah. Bistvenega pomena je vprašanje zaupanja. Potrebujemo zaupanje državljanov v zvezi z jamstvi, da bodo njegove temeljne pravice varovane. Potrebujemo zaupanje med državami članicami, kar se tiče sodelovanja in pa kar se tiče pravičnosti. Vsi pa moramo zaupati upravljanju oziroma izvajanju um, sodstva. Tisti, ki tega ne bodo mogli doseči ali ki tega ne bodo spremali, so kriminalci, ki bodo to izkoriščali. Preprečiti moramo tudi pravni vakum. Hvala. Sedaj pa za svet, gospod Lopez señor presidente. Hvala lepa, predsedujoči. <clears throat> Zadovoljen sem, da sem lahko slišal v mnogih prispevkih eh, poslancev iz različnih političnih skupin neko soglasje v gledanju. Vsi zahtevajo neko uskladitev procesnih pravic na evropski ravni. Vse to mora postati pravo, evro, prava evropska pravica. Prihaja torej do nekega soglasja strani vseh govorcev in ki zastopijo vse politične skupine. Vsi zahtevajo neko evropsko pravo, kar zadeva procesne pravice. To poudarja pomen gradnje evropske zgradbe, Evrope državljano. Uh, eh, območja, evropskega pravosodnega območja in to povdarja tudi pomen tega, da v praksi začenjamo izvajati Lizbonsko pogodbo. Vse to je v samem sržu programa eh, španskega predsedstva. In eh, vsi uh, prispevki, ki sem jim prisluhnil, so poudarili ravno te vidike, torej potrebo potem, da imamo ustrezne procesne jamstva, ki ne bodo usklajene na evropski ravni. Naj se navežem na besede, na besede poslanke Benove, ki eh, to zahteva ravno v trenutku, ko Evropska unija bo podpisala Evropski, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Želim povdariti predsedujoči, da svet, špansko predsedstvo se bo a, eh, aktiviralo za to, da se v praksi izvajajo z direktivami te e, procesne pravice, procesne jamstva. Evropska komisija mora pripraviti neko pobudo, eh, že 16 eh, držav članic se je izrazilo za to. Potem smo govorili tudi o evropskem nalogu za priprtje, ki eh, je bil predmet tudi mnogih kritik, ampak moram povedati, da ta nalog je konkreten primer sodelovanja na evropski ravni proti organiziranemu kriminalu in lahko to tudi povem z ponosom, kaj ti prihajam iz države, ki uh, jo prizadeva tudi ravno terorizem in Evropski nalog za priprje je bil ele, eh, ključni element za boj proti terorizmu. Hvala lepa, gospod uh, eh, López Garigo. Zdaj pa gospod komisar Baro, izvolite. Ja, hvala, predsedujoči. Gospod minister ima prav. Uh, Eh, gospod Coelho je spregovoril o Evropi varnosti, Evropi pravice, pravičnosti. Seveda, gospod Watson, Evropski nalog za pripr je bil zelo koristen, zelo učinkovit. To, da res je, da hkrati Evropski pravosodni prostor se mora najbolje organizirati in zato moramo delovati v pride Evrope pravičnosti, zato da pride do zaupanja v to, kako izvajamo pravosodje, uljavljamo pravosodje v Evropi. Še enkrat se zahvaljujem eh, avtorjem eh, vprašanja in eh, jim želim, povedati, jim želim povedati, da eh, če pogledamo besedilo, ki, eh, se, ki odraža pristop sveta oktobra 2009, komisija s pomočjo parlamenta bo, si bo prizadevala skupaj s španskim predsedstvom za to, da bo kakovost besedila vi večja od trenutne kakovosti. Seveda bomo. Uh, pazili in bomo čuvali za to, da bomo vse pravne instrumente ustrezno speljali, tako da eh, seveda tudi pobude na ravni držav članic so potrebne. Komisija sicer že dela na tem, na torej predlogu o um, pravici do informiranja komisija si bo prizadevala za to, da pride do sprejetra vseh ukrepov, ki so zajete v a, a, našem načrtu. A, predvidevamo, da bomo potrebovali eno leto za sprejetje tega a, svežnja, ampak to je indikativno. Komisija morda lahko bi tudi celo nekoliko pospešila svoj ritem in sem prepričan, da uh, so okoliščine zrele in da štokonski večletni program nam dejansko narekuje obveznost, da pridemo do rezultatov. Moram povedati, da odkar uh, Eh, opravljam to funkcijo, sem si maksimalno prizadeval za to, da bi ta uh, eh, svežen, ki zadeva procesne pravice, napreduje, pa čeprav smo se odločili za, uh, za pristop, ki se razvija korakoma, mislim, da sedaj res napredujemo. Zahvaljujem se parlamentu, zahvaljujem se šestanskemu predsedstvu in sem prepričan, da Evropa pravosodja v letu 2010 bo uh, zelo napredovala. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar, in mislim, da eh, se vam lahko zahvalj, zahvalim tudi v imenu gospoda Koeja za vašo predanost. Eh, s tem je razprava zaključena na to temo. Prehajamo na naslednjo temo, to je ustno vprašanje svetu in komisiji v zvezi z um, bojem proti trgovini z ljudmi. Prva govornica je gospa Ana Hed, avtorica. Imate besedo za 2 minuti 30.